Ja, se sedaj nadaljuje. Protokol in besedila sestankov 9. in 10. maja so na voljo ali ima kdo kakšno pripombo, se pravi, da ne, s tem je